Spoštovani kolegi, spoštovani kolegi, prosim, da se posedete. Danes popovdne imamo ta privilegij, da so se nam pridružili zelo eh, visoki člani IPCC-ja, e ki bodo predstavili žal žalostno znamenite poročilo. Gre namreč za eh, poročilo o oceanih, eh, o spremembi podnebja, rekel sem, žalostno poročilo, zato ker uh, so rezultati žal res uh, dramatično žalostni in mi kot politiki se bomo morali na to odzvati. Hvala lepa torej, da ste si vzeli čas. Nekaj časa je trajalo, da smo našli uh, termin za vse tri, ko ste vsi trije prosti. Stvari bodo potekale tako. Imamo odbore, člane odborov Deve in Peš. Na to bomo imeli razpravo v dveh delih. Prvi del bo trajal do 15.20 in sicer o podnebnih spremembih v povezavi z zemljo in na to bomo imeli eh, predstavitev torej 15 eh, minut in eh, na to vprašanje in odgovora v okviru postopka pritegnite pozornost predsednika in na to se bomo zopet vrnili, vrnili besedo srkonjakom IPCC e za sklepne besede. Tako da bomo začeli z prvim poročilom o tleh. Hvala lepa. Res bi se vam želel zahvaliti za priložnost, eh, da tu predstavimo poročilo eh, o tleh in eh, predstavila ga bova skupaj z kolegom oziroma s kolegi, ki sta se mi pridružila tu in ki sta tudi posebna poročevalca o podnebnih spremembih v povezavi z tlemi. Za začetek naj povem, da ima poročilo zelo dolg eh, naslov in eh, veliko elementov vključuje in zato je pomembno, da vemo, da prihaja iz sedmih različnih eh, predlogov, ki so jih predložile vlade, nevladne organizacije in tako dalje. In vse to smo združili v eno poročilo, ki je vse to združili v eno poročilo, Eh, ki eh, je povezano z eh, degradacijo tal in pa tudi z dezertifikacijo, z gozdovi in z kmetijskimi zemljišči. To je struktura poročila. Vidimo, da ima sedem različnih poglavij. In preden grem v podrobnosti, naj povem, da so avtori resnično želeli, da bi bilo to poročilo, integrirano poročilo, eh, ne pa eh, sedem različnih poročil, ki bi jih enostavno dali v isto mapo. Tako da začeli smo s prvim poglavjem eh, o okvirju, o kontekstu, na to drugo poglavje o interakcijami med podnebjem in tlemi, na to imamo tri poglavje poglavja o treh ciljih eh, preprečevanja dezertifikacije, degradacije tal in varnost prehrane. In na to zaključujemo poročilo z dvema, poro, z dvema um, poglavjema. Eh, šesto poglavje, ki, eh, v katerem si bomo pogledali različne sinergije, ki obstajajo Eh, med različnimi opcijami in na to še sedmo poglavje, ki je sklepno poglavje. Zelo nakratko, eh, statistični podatki, imamo 107 avtorjev iz 52 eh, različnih držav, 40 odstotkov glavnih koordinatorjev je bilo žensk in prvič imamo več avtorjev iz držav v razvoju kot iz razvitih držav. To je predstavljalo ogromno eh, delo, eh, zelo veliko znanstvenih publikacij je bilo tu eh, preštudiranih in vse to smo vključili v končni rezultat. Ta sporočila, ki jih vsebuje poročilo, so na zelo visoki ravni zemlja oziroma tla eh, so, vedno bolj podlegajo človeškemu pritisku, eh, tla so del eh, rešitve, ampak to niso edina rešitev. Tudi drugi sektori bodo morali biti vključeni. Zemlja je kritičen vir, od tal smo odvisni za hrano, za zdravje, za dobro počutje, za eh, vodo, eh, ampak eh, tla so že pod zelo velikim pritiskom ljudi. To je eno od glavnih sporočil. Poglejmo si še nekaj statističnih podatkov. Gre za mejo 1,53 stopin in naj povem, da smo to mejo že presegli. v tem zadnjem desetletju od leta 2006 do 2015. Trenutna uporaba tal in izguba bioraznolikosti nima nobenega presedana v eh, človeški zgodovini, ampak če eh, bi eh, sedaj sprejeli urgentne ukrepe, bi lahko še zaustavili te negativne učinke. Uh segrevanje moramo omejiti na manj kot eh, dve stopinji. Eh, kmetijstvo, eh, gozdarstvo in uporaba zemljišč Afolu predstavlja 23 odstotkov vseh emisij toplogrednih plinov in prav tako predstavlja tudi 44 odstotkov emisij metana več kot 80 odstotkov prihaja iz zemlje in 50 odstotkov prihaja iz dušika, ki se uporablja za kmetijska zemljišča. Ena tretjina dušikovega oksida oziroma emisij dušikovega e, oksida pa predstavlja istočasno tudi polovico vseh kmetijskih emisij. Degradacija tal ima negativne učinke na eh, življenje ljudi, eh, predstavlja pa eno četrtino vsega, vse kopne zemlje na eh, tem planetu. Ta um, degradacija prihaja iz um, neustreznega upravljanja z zemljo in pa tudi neposrednih človeških učinkov. Podnebne spremembe eh, imajo na to še eh, pospeševalni negativni učinek. In ne nazadnje, eh, podnebne spremembe bodo imele negativne učinke na življenje ljudi in na infrastrukturo. Samo še nekaj besed o mejah za prilagajanje in pa um, ne povem, da glede tega imamo možnost, da se še prepreči dezertifikacijo in pa. Um, izrabo eh, tal, če se eh, vse opcije eh, za izrabo tal omeji. In zato imamo več različnih možnosti. Kaj ti um, možnost naših sistemov, da se upirajo degradaciji, uh, so omejene, zato moramo to uh, v tem smislu eh, eh, tudi mi sprejeti ukrepe, ki bodo to omogočili. Koordinirana eh, akcija proti spremembi podnebja lahko simultano vpliva tako na zemljo, na podnebje in na ostale vire. Poglejmo si sedaj na, tem, na tej razpredelnici različne barve in kaj pomenijo. Avtori so si pogledali 40 eh, različnih eh, opcij ehm, odgovorov oziroma ukrepov eh, glede tal in ti so povezani z ehm, prilagajanjem, spremem prilagajanjem, degradacijo tal, varno prehrano in pa omejevanje podnebnih sprememb. In Če imamo oranžno barvo, potem je to negativen učinek, medtem ko uh, modre barve pa so pozitivne. In uh, eh, dobro novica tu je, da imamo uh, večino dobrih uh, novic, dobrih uh, opcij. Tu vidimo, uh, na ekranu si ne moremo pogledati vseh uh, posameznih uh, opcij, ampak večinoma imajo precejšne pozitivne učinke. Uh, in Jean-François bo to pogledal še bolj podrobno. Nekaj, kar pa bi izpostavil, pa je naslednje. Na, o, v prejšnjem poročilu o, smo imeli o, globalno o, podnebno spremembo o, stopin 1,53 stopin in o, takrat je bilo o, že govora o. o Eh, različnih eh, možnostih, s katerimi lahko pozitivno vplivamo na te podnebne spremembe. V tem poročilu pa smo to še bolj um, izpilili. Če ne bomo uh, bolj podrobno pogledali uh, uh, vzorce upravljanja in, in druge uh, vidike, potem lahko um, kazalci kažejo na negativne učinke. Ampak, če si pogledamo vse eh, veliko bolj podrobno, če si specifično pogledamo vse uh, opcije, potem vidimo, da obstajajo priložnosti tudi za uh, pozitivne učinke teh uh, rezultatov. To je pozitivno sporočilo, ko smo se pogajali z eh, politiki, eh, smo si zelo prizadevali za to, da ne bi prišlo do eh, zaključka, da je bioenergija slaba. Zelo dobro si je treba pogledati kazalke na to, eh, kakšne opcije imamo za ukrepe. Treba je eh, pregledati in spremljati vse uporabe eh, tal in to na osnovi novih informacij, komunikacijskih tehnologij, vseh informacij, ki so na volje. Prav tako je treba investirati tudi v človeške in institucionalne zmogljivosti, vključno z opazovanjem, sistemi zgodnega obveščanja in tako dalje. In eh, prav tako potrebujemo boljši dostop do trga, večjo dizertifikacijo, eh, strategij, eh, pripravljenost na sušo, na podnebne spremembe, na zdravje, socialno varstvo in tako dalje. In ljudje treba tudi treba vključiti v dobro upravljanje. Torej, to je moj del tega, te predstavitve, ampak glavno sporočilo je, da boljše upravljanje tal lahko resnično vpliva tudi na boj proti podnebnim spremembam, ne more pa narediti vsega. Sedaj pa predajam besedo kolegu. Hvala lepa. V tem poročilu smo si pogledali tudi globalni prehrambeni sistem in pa varnost hrane. Torej, globalni eh, sistem vključuje proizvodnjo, eh, predelavo, distribucijo, pripravo in potrošnjo hrane. In rezultat vseh teh eh, dejavnosti, vključno z socialno-gospodarskimi in pa okoljskimi rezultati. Trenutno 25 do 30 odstotkov eh, hrane, ki je proizvedena, eh, gre v, v nič, je eh, ali vržena proč ali kako drugače izgubljena. Spremembe pri potrošnih vzorcih so tudi privedle do tega, da imamo dve milijardi ljudi, ki so še vedno predebeli, medtem ko Eh, ogromno število ljudi eh, trpi zaradi eh, neustrezne prehrane. Na, v nekaterih regijah, kjer imamo naprimer koruzo in žito, vidimo, da so predelki vedno bolj omejeni, medtem ko so se naprimer predelki kot je kot je sladkorna pesa, pa eh, so se precej povečali. Eh, to pomeni, da je eh, sprememba podjetja vodila tudi v spremembe pri vzorcih živali, hrane in tako dalje. Z drugimi besedami, vse to je privedlo do tveganja na področju stabilnosti dobave hrane, ki je rezultat teh podnebnih sprememb. Uh vidimo, eh, da eh, večje ravni CO2 lahko vodijo v eh, slabšo kakovost pridelkov mm, in zaradi podnebnih sprememb bomo imeli tudi precejšno zvišanje cen eh, hrane od 1 do 23 odstotkov in najbolj prizadeti eh, bodo eh, najbolj renljivi ljudje in vemo tudi, da, bo to, mm, da bodo te podnebne spremembe lahko vodile tudi v migracijske tokove znotraj držav in pa čezmejne tokove. Poglejmo si sedaj uh, grafikon. Uh, tu vidimo, da se eh, pri eh, nič cela 85 eh, stopinjah vidimo, kakšne so posledice za posamezne države. Če pa se to še zviša eh, na 1,5 stopinje nad pričakovanjami, potem pa eh, vidimo, da lahko pride do eh, prekinitve dobave hrane, do občasnih prehrambenih šokov v določenih regijah. Torej, tveganje je resnično zelo pomembno za te prehrambene verige. Eh, emisije, eh, ki izhajajo iz globalnega eh, prehrambenega sistema, so ocenjene na 21 do 37 odstotkov vseh toplogrednih emisij. In zato proizvodnja hrane ima zelo pomemben vpliv na podnebne spremembe. In tu imamo možnosti ukrepov po celotnem eh, sistemu predelave prehrane, od eh, predelave do potrošnje, vključno tudi z eh, recikliranjem hrane in tako dalje. Imamo tudi celo vrsto kmetijskih opcij na področju kmetijstva, gozdarstva, ki prav tako so lahko zelo učinkoviti. vemo, da je potencial uh, omejevanja teh eh, negativnih posledic precej uh, pomemben, do 30 odstotkov do leta 2050. Na to, kakšne opcije so povezane z hrano na področju prilagojevanja, uh, vemo, da. Um, Eh, hrana, ki je zavržena, predstavlja 8 do 10 odstotkov eh, toplogrednih, eh, emisij toplogrednih plinov. In če bi to omejili, potem bi lahko um, imeli več milijonov kvadratnih kilometrov zemlje več do leta 2050. Enako velja za dizertifikacijo različnih prehrambenih navad, več zelenjave, sadja, beljakovin. Uh, in tako dalje, diversifikacija pardon, proizvodnih sistemov z integriranimi sistemi, z e, genetsko raznolikostjo in tako dalje. Vse to lahko pripomore k prilagajanju na podnebne spremembe. Do leta 2050 e, bomo imeli prehod na bolj e, zdrave prehrambene navade in tudi to bo lahko vodilo v znižanje emisij. Uh, Eh, ki so precej obsežne. In eh, končal bom z eh, opozorilom, kako, kako je vse to nujno, kajti če bomo čakali, potem bo za vse sektore veljalo, da bodo ukrepi veliko manj učinkoviti, kajti lahko bo prišlo do učinkov na določene ekosisteme, ki jih ne bo mogoče več odpraviti. Zato je treba delovati eh, hitro, se prilagoditi, omejiti negativne učinke eh, in to z vzdržno, eh, z njim upravljanjem zemlje, z vzdržnim razvojem in na ta način se lahko borimo proti ekstremnim podnebnim razmeram, dezertifikaciji, degradaciji tal in tako dalje sicer bo to vodilo v eh, zelo resne gospodarske učinke v mnogih državah. Um... Hvala lepa. Sedaj bomo imeli postopek pritegnite pozornost predsednika. Prvo vprašanje bo postavil gospod Donald Trump. Ne, se šalim. Žal je, da ga ni v tej dvorani. nikogar ne primerjam, ampak prvi govorec bo Peter Lize. Na to pa imam pet, šest govorcev, ki so se prijavili k besedi, tako da če želite besedo, se kar oglasite. Peter. Hvala lepa, predsedojoči, hvala lepa za uh, predstavitev. Mislim, da je povsem jasno, da smo odgovorni. Um, tako za naše otroke kot eh, vnuke. Moje vprašanje pa je naslednje. Kako bo vse to težko za kasnejše generacije? Vemo, da če se ne bomo sedaj ustrezno odzvali, se bo gladina morja zvišala za en meter do leta 2100 ampak imamo pa tudi scenarije, ki morda niso verjetni, ampak eh, scenarije, ki pravijo, da po tem času pa se bo gladina morja zvišala še več, zlasti, če eh, se bo Grenlandija resnično stopila. Zanima me, kakšna so znanstvena dognanja glede tega, kaj se bo zgodilo, če ne sprememo ustreznih okrepov v prihodnih 20 letih, kaj se bo zgodilo, kaj se bo zgodilo. Uh, v prihodnih 20 letih, pa tudi po letu 2100. To je težava ne samo za eh, dve generacije, temveč za 20, 100 generacij. In zato me zanima, so, eh, kakšna so znanstvena dognanja glede obdobja potem. Hvala. Dobro, Cezar Vela za SND. Hvala, gospod predsednik, in hvala vsem, ki so se že oglasili. Ob upoštevanje, če govorimo o stvarih tako, kot so, da, če upoštevamo, da imamo nevarnost v Beli hiši in ob upoštevanju, da je samo 25 odstotkov držav eh, zmožnih eh, spoštovati ta sporazum, 75 odstotkov pa ne. Eh, Združene države Amerike, Indija, Rusija, ki predstavljajo tako velik odstotek, jih pa ne spoštujejo. Poslušajte, če ne bomo do leta 2050 upravili svoje naloge, bo po letu 2050 koliko časa sploh še ostalo, da bi se odzvali in kaj bomo sploh še lahko naredili? Ali menite, da bi primerna, zelena, ambiciozna fiskalna politika, ki bi spodbudila pravično eh, tranzicijo, lahko predstavljala eno od možnih rešitev? Hvala za renew, Jan Vitema. Ja, hvala lepa, predsedujoči, hvala lepa za to predstavitev. Prebral sem poročilo in je zanimivo. Imam vprašanje v zvezi s tem. Govorimo o skupni kmetijski politiki in uh, govora je bilo o pritisku na. Uh, tla eh, in upravljanje zemlje, ampak eh, lahko pa imamo tudi situacijo win-win z integracijskimi ukrepi in tako dalje. Eh, sam bi želel, da to dosežemo, da dosežemo to um, okolju prijazno prehrano, ampak ni pa uh, idealnega kmetijskega modela. Vsak model ima okoljski učinek. Uh, in želel bi, da poskušamo najti optimalen način, eh, s katerim lahko čim bolj omejimo ta negativni učinek na podnebje. Ampak vedno tu govorimo o najboljšem kmetijskem modelu. Imamo nekatere skupine eh, v tej hiši, ki želijo zelo produktivne eh, kmetijske modele, kajti v tem primeru imamo sicer večji pritisk na zemlišča, ampak potrebujemo pa manj zemlišča za um, isto proizvodnjo, kar pomeni, da lahko na to ta zemljišča vrnemo nazaj v pravo naravo in zagotovimo um, biotsko raznovrstnost. Na to drugi trdijo, da je bolje imeti uh, zelo okolju prijazno uh, kmetijstvo, ki pa zahteva precej večje zemljiške površine. Zanima me, kaj vi menite o tem. Thank you. Hvala za zelene. Gospa Barus. Ja, hvala, da ste se nam pridružili. Hvala za eh, zanimive prispevke. Moram reči, da nisem prebrala poročila, eh, samo eh, povzetek poročila. In povzetek ni vključeval uh, jasne izjave v zvezi z erozijo tal, ki jo povzroča določene oblike kmetijstva, ne pa druge. Vemo, da so tla zelo pomembna shramba za uh, oglik in zanima me, kako ste to obravnavali v poročilu. Hvala. Zague, gospa Hazelkamp. Hvala, predsednik. Ja, hvala lepa eh, za to predstavitev. Vaše poročilo eh, zelo jasno kaže na to, da moramo veliko bolj pogosto govoriti o hrani, ko govorimo o podnebnih spremembih in to je sporočilo, za katerega upam, da bodo kolegi tu in pa v odboru Agri Trade in v komisiji, da si bodo to res vzeli k srcu. Govorili ste o potrebi po Eh, spremembah, eh, eh, da se prepreči podnebni, podnebni kolaps. Zanima me, če lahko z nami delite nekaj prednostnih nalog glede na evropsko politiko, s katerimi lahko zagotovimo to spremembo prehrambenih navad. Na to ste govorili o tem, da je treba preiti na bolj vzdržne eh, prehrambene vzorce. Eh, vemo tudi, kakšne so emisije toplogrednih plinov, eh, sektorja za transport in tako dalje. Zlasti proizvodnja mesa, mlečnih izdelkov in tako dalje predstavlja 80 odstotkov deforestacije po svetu. In zanima me, kaj lahko Evropska unija naredi proti temu obsežnemu problemu. In kako lahko eh, SKP eh, in pa tudi naše trgovinske politike prilagodimo? Upam, da lahko poveste tudi nekaj o kmetijskih eh, pomočeh, ki predstavljajo ogromne zneske in pa nekaj besed o potrošnji mesa in pa mlečnih izdelkov. Za SND gospa Deli hvala lepa, zahvaljujem se uh, našim strokovnjakom, uh, hvala za uh, to predstavitev. Pogosto govorimo o prihodnih generacijah, o naših, od, o naših otrocih in <clears throat> vnukih. Eh, in eh, to, kar eh, sem sama razumela na podlagi tega poročila, je, da če ne bomo zelo nujno ukrepali, potem bodo učinki z nami ne samo za naše otroke in pa vnuke, temveč za prihodne generacije. Danes smo slišali, da potrebujemo nujne ukrepe, če želimo preprečiti negativne učinke. Ali nam strokovnjaki lahko eh, ponudijo več informacij o tem, kaj si predstavljajo pod temi urgentnimi ukrepi? Pogosto si taka poročila pregledamo, eh, izmenjamo si številne lepe besede na to temo, ampak potem, ko eh, gre za dejanja, ko je treba sprejeti zakonodaje, ko je treba te urgentne akcije uh, uh, realizirati, potem pa so razprave neskončne. Zanima me, ali so ukrepi Evropske unije uh, ali ti, ukrepi, ti ukrepe lahko obravnavamo kot urgentne ukrepe ali potrebujemo še bolj urgentne ukrepe. PP, um, Hvala lepa. Za ELS, eh, e gospa Novak. Sedo. Jaz se pa sprašujem, ali lahko brez spremembe načina življenja sploh kaj dosežemo. Eh, zahtevamo vedno večjo gospodarsko rast, gradimo vedno več cest, več trgovin, več trošimo. Eh, menim tudi, da kmetijstvo ni krivo, da je, se zmanjšuje biotska raznovrstnost, ampak eh, krivi smo tudi mi ker vzdržujemo takšen način življenja torej potrošništvo eh, več avtomobilov več cest koliko površin kmetijskih smo uničili na ta način in tudi različnih biotskih vrst. Torej sprašujem komisijo, ali menite, da lahko s temi različnimi ukrepi res tako vplivamo na podnebne spremembe, na okolje, ali moramo dejansko spremeniti tudi način našega življenja? Hvala lepa. Zaključujem seznam. Ker imamo precej govornikov ... Renew Martin Heusling. Hvala lepa. Hvala lepa za to predstavitev. Seveda je to. Sedaj je ponovno drugače, če prisluhnemo avtorjem in si ne samo preberemo poročila. Najprej bi rad glede na spornost nekaterih tem več slišal o temi, kje mislite, da bi evropska politika morala biti, kar se tiče teh bolj pozitivnih not, preventive negativne uporabe bioenergije. Kaj bi bila priporočila za bioenergijo in za pot naprej v EU? In drugič, ker gre resnično za globalne ukrepe, bi vas rad poprašal, kje v tem globalnem ekonomskem sistemu pa vidite prostor za ozelenitev financ, da bi kar največ dosegli, kar se tiče uporabe zemljišč in kar se tiče podnebja. Klaus Buchner, zeleni. Hvala lepa. Dve kratke pripombi. Prvič. Prej je bilo ravno kar rečeno, da biološko kmetijstvo porablja nepotrebno veliko zemljišč, da je bolje morda izvajati intenzivno kmetijstvo. To dejansko ni res. Tako da intenzivno kmetijstvo ni gotovo boljše od ekološkega. Potem pa tudi, kar se tiče živinoreje, še prav posebno pri kravah, je veliko odvisno tudi od krme. Po krmi se potem izloča več ali manj metana. Pri normalni pašni je izločanje metana veliko manjše kot pri intenzivnem kmetijstvu. For ECR, Madame Zalewska. EKR, gospa Zalewska. Panie przewodniczący, bardzo. Hvala lepa, gospod predsedujoči, da lahko zastavim vprašanje. Veliko veselje mi je bilo prisluhniti predstaviti. Predstavitev je bila zelo kratka. V bistvu, mislim, vsi lahko predstavljam, da je morala biti. Avtori si želijo verjetno dobiti vprašanja, ker niso mogli vsega povedati o vodoma. Pri vseh teh raziskavah me malo skrbi fraza nekaj je potrebno storiti. To je malo nejasno. Potrebujemo jasne scenarije in različne poti, ki moramo slediti. Zelo zanimivo se mi je zdelo slišati, da večina znanstvenikov prihaja iz držav v razvoju in večina raziskav prihaja iz držav v razvoju. Zanimivo bi bilo slišati, kakšni so pravzaprav zaključki teh poročil. In potem končno, morda bi nam lahko razložili, kako ljudje, ki izvajajo te študije, se dansko tudi izbirajo, kako se izbirajo ti strokovnjaki, kakšen je sistem. For the Gue, Mr. Kokalis. Kokalis, Gue. Uh, eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa IPCC za to, da so sedaj oblikali politiko na podlagi dokazov in hvala lepa tudi UNEP. Dvoje vprašanj. Najprej, kar se tiče odpiranja možnosti za odziv in to je morda potem šesti scenarij, da bi ostali v pariškem sporazumu in kakšno je vaše mnenje predlaganega zelenega dogovora, katerem bi naj glasovali naslednji mesec. Upamo pa tudi, da v ZDA po volitvah novembra 2020, če bodo dobili nov zeleni dogovor, potem bodo ostali tudi v pariškem sporozumu. V tem smislu bi v prihodnje podali več informacij o tem, kar imenujete vedno više ekonomski stroški, ko odlašamo s pravim ukrepanjem glede emisij, potem pa tudi prihodnost IPCC. Katera bo vaša naslednja misija? Ta, da boste morda podali razpon v vaših študijah, večjo natančnost, bomo sedaj šli bolj v smeri ekonomskih znanosti, in bomo imeli tudi scenarije stroškovne analize? To so torej moje vprašanja. Moj predlog pa, če mi dovolite, je, da bi spremenili antropogeni v antropoktoni. Hvala lepa. Predlagam poročilo na lastno pobudo na to zadnjo temo. Rinju Stefano Tapu. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc și pentru prezentările foarte uh, interesante. Hvala lepa, zelo zanimivo je bilo prisluhniti vašim besedam. The Economist je ta teden napisal članek in ponuja nekaj rešitev znanstveno-tehnične narave, gre za metan, torej gre tudi za topogradne pline in učinke povezani z, povezani z njimi. Rezultati te študije kažejo, da tudi vrsta krme igra zelo, zelo pomembno vlogo na emisije metana. Dobro, seveda lahko govorimo o različnih rešitvah in zelo dobro je, da ste o tem začeli govoriti, vendar pa imamo na tem področju veliko zamisli. Mislim, da je bilo zanimivo vse to slišati. Moramo pa ugotoviti tudi, da moramo upoštevati splošno konjunkturo in pomembno je, da smo tudi ustvarjalni kot ljudje tehnično logične rešitve potrebujemo. Potrebno je spremljati razvoj tehnologije in kako iziti iz te slepe ulice. Pomembno je govoriti o teh rešitvah in vaše delo je zelo zanimivo. Hvala lepa. In še zadnje vprašanje, Tim Mec, zeleni, prosim. Um, Hvala lepa. Hvala lepa za to zanimivo predstavitev, ki kaže, kako pomembno je zaščititi tla ne samo v EU, ampak tudi v tretjih državah. Komisija upam, da bo se vzela to sporočilo k srcu in predlagala resnično direktivo o zaščiti tal, kar se da hitro. Moje vprašanje pa je specifično za kmetijstvo. Poročilo IPCC kaže, da kemično kmetijstvo zelo pliva na emisije CO2 in degradacijo tal. Vendar pa sem opazila, da sklepi poročila niso popolnoma jasni, ne pravijo popolnoma jasno, da lahko še naprej kmetujemo in jemo tako kot do sedaj. Ne, omenja se nedavna študija, ki je, pres, ki je preiskala zamojene priložnosti za hranjenje oglika. Če si ogledamo emisije, ki so povezane s kmetijstvom in uporabo zemlje, potem se ne smemo vprašati, koliko emisijo oddaja traktor, ampak koliko oglika bi lahko zajeli z drugačnim kmetijskim živilskim sistemom. Tudi sami ste omenili, da bi bolj rastlinska prehrana lahko sprostila 67 odstotkov zemljišč, ki jih uporabljamo za kmetijstvo trenutno. Potem bi to, ta zemljišča lahko uporabili za ponovno vračanje k prvotnemu ekosistemu. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj imate približno 10 minut za odgovore na ta številna vprašanja. I, I fear, uh, report, Ker imamo poročilo 12 tisoč strani, vas bom razočaral pri odgovorih na ta vprašanja. Poskušal jih bom si vzeti nekaj, Jean-François pa bo potem spregovoril o nekaterih bolj podrobnih o kmetijstvu. Nekaj vprašanj je bilo povezanih s tem, kaj počne IPCC, zakaj je, kako deluje in kakšni so naši načrti. IPCC ne dela raziskav, ocenjuje delo, ki so ga izvedli drugi in sintetizira to. To je zelo pomembno. Kako iščemo avtorje? Avtorje imenujejo naše članice, države, vlade, le teh, in avtori so potem izbrani strani znanstvenega strokovnega vodstva IPCC. In običajno imamo šestkrat več nominacij, kot jih potem izberemo. Izbiramo po spolu, strokovnem znanju in po geografiji. Želo pomembno ravnovesje imamo med razvitimi in državami v razvoju. Ta cikel IPCC še ni končan. Vsaka od delenih skupin v fizični znanosti o vplivih in o blažitvi, bodo pripravile svoje polna poročila 2021. In domnevam, da bo v teh poročilih veliko vprašanj, ki ste jih omenjali tukaj. Za tisto, za kar sem jaz odgovoren, blažitev je bila prvič tema IPCC. Imamo sedaj celo poglavje o človeškem obnašanju in potrošnji. In želimo si, da bi vlade s tem nadaljevale. Tole želimo obirati nove poti tukaj. Sedaj pa bolj specifično glede nekaterih vprašanj. Ali potrebujemo obdavčitev oglika? Vlade nam pravijo, da ne smemo biti perspektivni, da ne smemo nikoli podajati priporočil, da moramo to izraziti na drugačen način. Kako? Tako, da morda izberemo ustrezno mešanico politik. To bo prineslo boljši rezultat, kot pa če se zanesemo samo na en instrument. Obdavčitev oglika je lahko del tega, ampak gotovo imamo še druge možnosti, ki bodo na voljo. Potem je bilo zastavljeno vprašanje o kratkoročnih načrtih in nujnih razmerah. Tudi, če nimate časa, da preberete celotno poročilo, si preberite v delek D Tukaj gre za ukrepe kratkoročno gledano. Tukaj govorimo o teh nujnih ukrepih. In tukaj to vključuje veliko stvari, ki jih lahko storimo, da bi spobodili blažitev in prilagajanje tako specifični ukrepi, kot širše, boljši transfer znanja, tehnologije, finančni mehanizmi in potem tudi specifični elementi, ki so pri tem seveda v desetih minutah ne moremo spregovoriti o vsem tem. Potem pa še zadnja točka, preden predam besedo Jean-François. Zelo odločno sporočilo smo poslali v sporočilo, da je potrebno rešitve prikrojiti lokalnim okoliščinam, kulturnemu ozadju in specifičnim pogojem. Torej, pravi tip rešitve za Evropo morda ni prava rešitev, za Latinsko Ameriko ali Afriko in za druge dele sveta. Celo v tistih poglavjih, ko govorimo o tem, smo to težko natančno povedali. Torej imamo različne tipe kmetijstva, ki obstajajo, ki lahko prispevajo prilagajanju, k blažitvi, k izogibu degradacije. Resnično torej pravimo, da ne moremo imeti enega modela za rešitev vseh vprašanj. Enako velja tudi za seveda prehrano, ko nismo dejali, da morajo vsi biti vegani ali vegetarijanci, ogledali pa smo si, mislim, da pet ali šest različnih prehranskih diet in smo si ogledali, kakšen je potem oglični vtis. To je skoraj da mojih pet minut, zdaj pa predajam besedo Jean-François. Veliko od vprašanj, ki je bilo zastavljenih, pa je potem o tem poročilu, žal, ne moremo v 15 minutah spregovoriti vsem. You, Hvala lepa, Jim. Mislim, da je to, kar je osupljivo, je, da v sklepih poročila ugotovimo, da je veliko podanih možnosti rešitev za več vprašanj. In to je ta možnost za naše politike, kajti ko razmišljamo o kmetijskem sektorju, pogosto vidimo različne politike za živilsko, za dobavo hrane, potem za vodo, za bioraznolikost in za podnebje, naprimer. Je pa zanimivo, da v sklepih poročila vidimo, da obstajajo nekatere možnosti, ki lahko prinesejo določene prednosti za vse te izzive. Zato je pomembna podpora tranziciji, da pridemo do izvajanja teh možnosti. In tako bi lahko našli tudi kakšne prednosti. Naj bom bolj specifičen. Nekatere, nekateri ukrepi, kot je zmanjševanje degradacije tal, vse to je predvsej usklajeno skrbjo za tla, če imamo več oglika v tleh. In če bolje skrbimo za pridelke, lahko to seveda prinese prednost za različne izzive. Ko govorimo o teh vprašanjih, res je, obstaja neka stopnja napetosti s tem, kar lahko prinese praha proti bolj intenzivnemu kmetijstvu. Tako lahko ohranimo bio raznolikost na vsaj nekaterih področjih. In to potem potrebuje tudi manj vnosa energije in je potem tudi seveda manj emisij. Vidimo pa, da če začenjamo z intenzivnimi proizvodnimi sistemi, še vedno obstaja kar nekaj možnosti, ki so v poročilu, kako zmanjševati emisije toplogrednih plinov in kako ohraniti zemljo in zemljo se boriti proti degradaciji tal. In tudi to lahko kombiniramo. Če združimo nekatere možnosti ponudbe in popraševanja, potem dobimo tu dodatne prednosti. In če razmislite o prihrani, potem gotovo obstajajo tudi sinergije, kar se tiče priporočil zdrave prehrane. ključno v Evropi je, da se zdi, da imamo visoko raven potrošnje nekaterih živalskih proizvodov, ki je nad trenutnimi priporočili ali smernicami Svetovne zdravstvene organizacije. Tako da bi lahko dosegli še dodatne koristi na tem področju, ampak potrebno je iz poročila razbrati tiste pozitivne note za uporabo zemljišč. Lahko dodam še eno pripombo, morda zaidem na področje Jean-François. Nekdo je govoril o prvičnem prehodu. To se mi zdi zelo pomembno, kaj ti sem predsednik komisije na to temo za Škotsko. In v interakcijah s kmeti smo veliko krat slišali, kako ogroženi se počutijo, kar se tiče njihovega življenja, ko govorimo o teh ukrepih za blažitev podnebnih sprememb. Zelo jasno je, da potrebujemo finančne vzpodbude, kar pomeni, da bodo potem kmete in ostali imeli močno vzpodbudo, da kaj spremenijo, skrbijo za tla, da bodo izboljšali plodnost zemlje. Teh stvari niti ne merimo dovolj dobro. Če bomo to storili, če bomo imeli vzpodbude s temi meritvami, bi to, mislim, da pomagalo da bi potem tudi kmete pridobili na našo stran, kar se tiče blažitve proti podnebnim spremembam. Naj dodam še nekaj. Uvoz, slišali smo vprašanje, uvoza in uvoza proizvodov, ki potem nastanejo z izsekanjem gozdov. Če bi bili odvisni samo od kmetijske proizvodnje v Evropi, potem bi gotovo imeli težave z ogličnim odtisom, kar se tiče toproglednih plinov, uvožene hrane in uvoženih vlaknin. Mislim pa, da moramo o tem tudi razmisliti, ko razmišljamo o tem, kako bi Evropska unija se lotila teh vprašanj, kar se tiče podnebnih sprememb hrane in kmetijstva. You're done? Okay. You're done. Hvala lepa. Tako, sedaj pa še drugi del poročila o oceanih in kriosferi. Še dve pripombi, predne pridemo na to. Na naši spletni strani boste lahko do danes večer že si naložili to poročilo. Veste, da bomo ob 16. imeli glasovanje, tako da ne pozabite glasovalnih kartic in prosim, prosite nekoga, da gre po njih, če jih nimate. Tako, sedaj pa spet dobite besedo vi. 10 do 15 minut za to drugo poročilo. Sem Heinz Putner, sem sopredsedujoči delovne skupine 2 IPCC, e tiste, ki se ukvarja s preugoditvijo, vplivi in ranljivostjo. Veliko čas mi je, da vam lahko predstavim rezultate našega poročila o oceanih in kriosferi v spreminjajočem se podnebju. To je ta kratek naslov, ki ga imamo. Nismo želeli podati kompleksnega naslova. To poročilo je pripravila delovna skupina 1 IPCC in tudi delovna skupina 2. Tretja skupina ni videla prav veliko možnosti, to je bilo potrjeno med oceno. Ni bilo veliko možnosti, da bi se ukvarjali s temi sistemi in bodo dopolnili to sliko v glavnem poročilu. In časovnem interesu sem odhranil, odstranil statistične podatke, je pa to podobno tistemu, kar ste slišali že prej, ko smo govorili o zemljiščih in o enakosti med spoloma in regijah. Imamo skupno celovito sporočilo, ki izhaja iz teh sistemov, naj izpostavim, kako 20 odstotkov planeta naseljujejo ljudje, v tem poročilu, pa govorimo o ostalih 80 odstotkih oceanih in kriosferi. Ta področja zelo trpijo zaradi podnebnih sprememb, segrevajo se. In na to bomo prešli bolj podrobno za posledice za naravo in človeštvo ki so zelo hude. In nekaj teh že lahko vidimo. Poglejmo si, katere so teme poročila. Tukaj imamo strukturo po glavi. Govorili bomo, sledili bomo reki iz gora, iz polarnih področji v oceane in videli bomo, kaj se dogaja na tej poti in kakšen je vpliv podnebnih sprememb na te sisteme. Eno poglavje se ukvarja z visokimi gorami. In tukaj imamo tale povzetek. Manjši ledeniki, ki jih najdemo v Evropi, vzhodnji Afriki, tropskih Andih in v Indoneziji, v Indoneziji bi naj izgubili več kot 80 odstotkov svojega trenutnega ledu do 2100, če bodo emisije še naprej rasle tako hitro kot sedaj. Ko se ledeniki topijo in je vedno manj snega, vrste rastlin in živali gredo vedno više. Tiste, ki so navajene na mraz, pa se soočajo z izumrtem. Skupaj 670 milijonov ljudi živi v visokih gorah in za njih so ledeniki zelo pomemben vir sveže vode, sladke vode. Prav tako so izpostavljeni tveganjem glede razpoložljivosti vode, pa tudi vedno več je plazov in topisse permafrost. Kriosfera, ki bo vedno niže, bo vedno, ki bo vedno više, bo vedno bolj, vedno slabše vplivala na tudi nekatere ekonomske dejavnosti. Druga tema so polarne regije in oceani. Tukaj povzetek. Leto v Arktičnem morju se niža vsako leto, vedno tanjše je, tanjše je led, opozorilo PSG na 1,5 odstotka, 1,5 stopinje, to pomeni, da bo arktični ocean le redko brez ledu septembra. In tukaj vidite, kakšna je razlika, če govorimo o stopini pol ali dveh. Permafrost se topi in potencial za to je, da bo vedno več topogenih plinov v ozračju. Z globalnim segrevanjem, ki bi se omejilo na precej niže kot dve stopinji, se bi približno četrtina permafrosta stopila do 2000 odstotkov, če bodo emisije naraščale, pa bi se stopilo približno 70 odstotkov permafrosta blizu površine. Ljudje, ki živijo na arktičnih področjih, še prav posebno domorodci, so že prizadeti zaradi podnebnih sprememb in so odvisni od lednih in snežnih pogojev njihova uspešnost temelji od financiranja, zmogljivosti in institucionalne podpore. Potem gremo naprej. Oceani na splošno, tudi tropski oceani, na to gledamo na globalen način, tudi podnebne spremembe, kaj to pomeni za pomorski živelj. Lahko rečemo, da oceani so prevzeli več kot 90 odstotkov prekomerne toplote podnebnem sistemu in to se bo nadaljevalo. Segrevanje oceanov niža mešanje različnih ravni vode in zato tudi oskrbo s kisikom in hranil za pomorski živelj. Pomorski vročinski valovi postajajo vedno bolj pogosti in ostri. In to seveda škodi koralam in pomorskemu življenju. Približno 25 odstotkov teh emisij človeka so oceani prevzeli in še naprej bodo morali to početi. Potem pa skušamo ugotoviti tveganje v prihodnosti tudi za oceane in za obmalne, obaljne ekosisteme. Kot lahko vidite, imamo tukaj diagram, gremo od nizkega tveganja do visokega tveganja, spode, od spode na vzgor. Kot lahko že vidite, iz poročila 1,5 stopinje, so koralni grebeni že zelo ogroženi zaradi podnebnih sprememb. Tukaj lahko vidite, kako se tveganje potem razvija glede dviga temperature vode 1,5 stopinje proti dvema stopinjama. Dosegli smo že eno stopinjo, morda smo šli že prek. Kaj lahko vidimo tukaj? Koreni gebeni v toplih vodah so že zelo tvegani, že pri 1,5 stopinje. Bi izgubili 70 do 90 odstotkov takih ekosistemov in tudi s temi povezanimi storitvami za človeštvo, kot so priobalno ribištvo in priobalna zaščita. Dobra novica pa je, da če nam uspe ostati pri 1,5 stopinje namesto pri dveh, da mnogo drugih ekosistemov potem ni na tega na področju. To je velja za pelagične sisteme, za morsko travo, za nekatera mokrišča, močvirja, mangrove, peščena področja. To torej kliče po tem, da bi ustrezno blažili podnebne ukrepe, ker bi veliko ekosistemov pridobilo zaradi tega. Potem pa imamo implikacije tukaj, še prav posebno za morski živelj. Tukaj imamo različne razpone dviga temperature, tako se potem spremenjajo tudi temperaturni profili oceanov. Ta poslovnica samo kaže, kaj to pomeni za ribištvo, za človeštvo. Te bolj rjavkaste barve, številke niso prav dobro vidne. Te bolj rjave barve kažejo, kaj pomeni, kje bi prišlo do pomankanja, modre barve pa kje bo prišlo do povišanja. Arktična področja bi potem imela več rib kot druga področja. In bolj kot gremo prek 1,5 stopinje, prek pariškega sporozuma, tega ambicioznega cilja, bolj se stvari zaostrujejo. Torej, upad se je že začel. To se bo nadaljevalo in ribe, ki so običajno v priobalnih področjih, bodo potem pomenile izjiv za lokalne skupnosti. Poglejmo si povzetek kar se tiče pomorskega življa. To je seveda odvisno od omejevanja višanja temperature. Kot nasplošno, spremembe v oceanih premenijo spremembe pri populacijah rib. To pomeni, da je potem manj potencijala za ribolov. V prihodnosti bodo nekatere regije doživele upad, druge pa rast. Skupnosti, ki so zelo odvisne od morske hrane, se bodo soočale z izzivi, kar se tiče prehranjevanja in varnosti življenja da bi znišali druge pritiske, kot je onesnaževanje, se bomo morali ukvarjati s temi spremembami. Politični okviri za upravljanje z ribolovom ponujejo priložnosti za ljudi in za vrste, da se prilagodijo. Sedaj pa še vprašanje, o katerem smo že nekoliko govorili v razpravi, to je vprašanje dviga ravni morske gladine. Tukaj lahko vidite ekstremne opcije, ki jih imamo. Spet primerjamo različne scenarije, ko smo ambiciozni pri blažitvi in zmanjševanju emisij, to je modri vzorec, ki ga vidite, potem pa visoke emisije, emisije to pa je scenarij, ki je blizu temu, kar počnemo sedaj, če nadaljujemo tako. Potem lahko vidimo, kako se dviga raven vode, kako se ledeniki topijo, kako se topijo ledene plošče in potem tudi upoštevamo termalno ekspanzijo vode, ki vpliva tudi na živalske vrste v morju. Če emisije ne bomo zniževali, bodo izzivi še večji. To se bo potem nadaljevalo tudi do 2100, kjer bi lahko dosegli dvig morske gline za 5 metrov ali več, če ne bomo ambiciozni pri zniževanju emisij. če bomo ambiciozni, pa lahko stabiliziramo do 2302 gladine do nekako metra in potem stabiliziramo razmere. Seveda je zelo odvisno, koliko bi se dejansko dvignila raven vode za meter ali več za morski živelj. Vidimo, da se le topi na poljih. 680 milijonov ljudi živi zelo nizko ob obalah, 65 milijonov živi v državah manjših otokov. Glede na raven obalne zaščite bodo seveda zelo prizadeti. Med 20. stoletjem, v 20. stoletju se je za pižno 15 cm že dvigila raven vode. Trenutno pa to poteka dvakrat hitreje, več kot dvakrat hitreje in bo doseglo do 1,1 metra do 2100 in kar nekaj metrov do 2400, če emisije ne bodo odločno znižane. Kaj to pomeni? To pomeni, da poleg vseh teh sprememb imamo tudi ekstremne dogodke, zgodovinsko gledano, ki dvigajo raven vode zaradi neviht, naprimer. In potem imamo, naprimer, stoletne dogodke, ko imamo potem dvig vode, to bo postalo vedno bolj pogosto v prihodnosti. Verjetnost obstaja, da bi lahko potem ti stoletni dogodki postali že kar letni, da bi se to dogajalo vsako leto. To se bo dogajalo včasih intenzivnih neviht in visokega plimovanja in veliko manjših otokov in obaljnih med bi bilo potem soočenih z velikimi izzivi do 2050, čeprav posebno, če ne bo pravih prilagoditvenih ukrepov, še pa posebno tiste področja bliže morju. Imamo tudi potem oceno tvegan za različne kraje. In če si pogledamo tukaj, in to je novo v IPCC, tukaj imamo primerjavo med ravnmi tveganja na levi strani, ki jih imamo po trenutnih prilagoditvenih ukrepih in potem oceno razvoja tvegan, če gremo k bolj ambiciozni adaptaciji, ko skušamo zavarovati pomorska področja. Tukaj imamo obaljna mesta, ker vidimo, da lahko ostanemo v razponu rumene barve do konca stoletja. Toliko časa nekako imamo in do takrat smo si to ogledali. Če pa gremo potem v tropske delte ali artska področja, lahko vidimo, da kako se potem uspeh prilagajanja zmanjšuje. Zelena bara pa kaže, kako lahko lokalna adaptacija pomeni veliko razliko glede zmanjševanja tveganj. Še prav posebno tam, kjer tveganja zelo naraščajo in kjer bo to pomembno tudi dolgoročno. Torej, vstajajo tudi družbeni izzivi. Tisti, ki bodo najbolj izpostavljeni, ki so najbolj ranljivi, so pogosto tisti, ki imajo najmanj zmogljivosti, da se odzovejo časovni razpon podnebnih sprememb in družbenih posledic pomenijo, da moramo na to gledati na zelo dolgi rok, torej postaja, obstaja neskladnje s trenutnimi sistemi vladanja, ker tukaj imamo preveč administrativnih ovir, bremen in nimamo pravega odziva na te dolgoročne izzive. zmogljivost vladnih sistemov ni dovoljšna, da bi se lahko ustrezno lotili teh tveganj. Pomislimo samo na odziv na ekstremne dogodke, ki morda gredo prek teh omejitev adaptacije. Naj povzamem, 80 odstotkov podnebnih sprememb na površju vpliva na sisteme, ki so nujni za preživetje, od vrhov gora do globin morij in oceanov. Tukaj lahko vidite, ko se topi sneg v visokih gorah, na ledenikih pa, ko se topi arktični in antarktični led, pa tudi led na morju. To vse pomeni nekaj za naše podnebje, za morski živelj in potem seveda se poveča kislost morij, manje oglika in še se grevajo. Vse. To se bo nadaljevalo tudi še na naslednje generacije, je pa to odvisno odločitev, ki bomo sprejeli sedaj. In sedaj celovit pregled, kar se tiče posebnega poročila IPCC. To smo storili lani, da bi to sporočili družbam, da bi znižali vpliv in tveganja, bi morali se odločiti, da vse, vsako leto šteje, vsaka izbira, še prav posebno pa potrebujemo politično in družbeno voljo. Zato hvala lepa. Eh, hvala lepa. No, seznam za prijavo govornikov je odprt. Imamo že sedem, osem govornikov, ki želijo besedo. In začeli bomo s Petrom Vandalnom za ELS. Ja, hvala lepa, gospod predsednik. Eh, rad bi se zahvalil vsem, ki so ustvarili ta izredno zanimivo poročilo. Sam sem tudi član odbora za ribištvo in sem zato zelo Eh, pozorno proučil vse tiste dele, ki govorijo o ribištvu in zato imam zelo specifično vprašanje. Če sem dobro razumel, kar ste povedali, pravite, da se bo samo v določenih morjih, oceanih, na Severnem morju, naprimer, zmanjšalo število rib. Eh, in sicer tudi za do 50 odstotkov do leta 2100. Medtem, ko pa bo v arktičnih morjih eh, možnosti za ribolov več, če sem vas dobro razumel. In zanima me, kaj to v bistvu pomeni glede na eh, pritisk, ki se izvaja na ribolovne vire in pritisk, kaj to pomeni tudi glede na podnebje, ki je značilno za ta severna morja, ter tudi kaj to pomeni za dodatne dejavnosti, ki dopolnjujejo ribolovne dejavnosti in sploh kaj to pomeni predvsem kot eh, tveganje za eh, ulov. Hvala, gospod Dali. Ja, tukaj sem se res morala oglasiti, saj sem prebrala to poročilo, ki je šokantno. Uh, In glede na to, da prihajam z otoka, kjer imamo tudi obaljna mesta, eh, so izjave, da se bo gladina morja še naprej zvišala, zelo zaskrbljujoče. In sicer to, da se to lahko zgodi, da se že dogaja eh, enkrat na mm, stolet, je to novica, predvsem za tiste, ki prihajamo iz otokov, eh, ki vpliva na naše življenje ne šele čez sto let, ampak tudi že zdaj. No, sama menim, da oceani nudijo veliko potencijalov tudi za podnebne ukrepe, ki temelijo na oceanih. Podnebne spremembe Lahko se namreč s temi ukrepi vpliva tudi na 21 odstotno znižanje učinkov in izpustov, vsekakor pa mora biti to vezano na razogličenje pomorskega prometa in na prehod na uporabo alternativnih goriv. To seveda zahteva tudi dodatne naložbe eh, in dodatne ukrepe na področju oceanov in zato me zanima, eh, preko tega, kar je v poročilu zapisano, kako vidite možnosti eh, na področju razvoja tehnologije, ki bi lahko vplivali na eh, izboljšanje situacije na področju oceanov. Oui, Gospa Šabo. Ja, hvala. Oprostite, hvala za to poročilo in hvala za besedo. Najprej bi uh, želela uh, izraziti svoje veselje. Saj sem sama leta 2014 uh, eh, ustanovila platformo za podnebje in takrat se o tem niti ni tako zelo govorilo. Uh, ampak uspelo nam je in zelo ponosna sem na to, da nam je uspelo eh, na COP25 v Parizu uvesti tudi besedo oceani. Oceani dejansko igrajo izredno pomembno vlogo pri zagotavljanju ravnotežja na podnebnem področju in vaše poročilo zelo dobro predstavlja dejstvo, da so oceani tudi del rešitve. Eh, temu ste namenili tudi eno poglavje in mislim, da smo res lahko zadovoljni, ker znanstveniki danes prispevajo k razpravam, ki potekajo eh, znotraj civilne družbe in so namenjeni iskanju rešitev. Eh, pri tem bi želela omeniti še dokument, ki je bil nedavno objavljen se strani pobude Because the Oceans uh, in ki so ustvarili to knjižico Oceans for Climate, v kateri je zapisano, kako so oceani lahko del rešitve. In zato bi vas želela tukaj malo zaustaviti. Namreč težko mi je razumeti, ko vas poslušam in ko. Eh, spremljamo delovanje znanstvenikov, nam je jasno, da bi morali delovati takoj. Vendar pa eh, imamo na področju oceanov eh, neko ne, inercijo, ne vidimo takoj hitrih možnih posledic. E, tudi zaradi ekstremnih vremenskih pojavov in um, drugih dejavnosti, ki se tu izjavljajo. Torej, zanima me, uh, pri vsem tem, kar vpliva na oceane, uh, me zanima, ali vse to, eh, kar počnemo danes, vsi ti učinki, ki jih skušamo doseči danes, dejansko lahko takoj vplivajo na, eh, na situacije in na iskanje rešitev na tem področju. Gospa O'Sullivan, hvala. Zelo alarmantni so rezultati tega poročila in tako kot eh, drugi kolegi sem tudi jaz precej uznemirjena, ko slišim te rezultate. Glede na to, da oceani predstavljajo več kot 70 odstotkov zemeljske površine in vsebujejo 90 um, odstotkov vode na zemlji, uh, pogosto govorimo, da je naš planet planet oceanov in dejansko so oceani tisti, ki lahko največ prispevajo k blaženju posledic podnebnih sprememb in k prilagajanju na nje. Um, zdaj, ali se tega lotevamo dovolj resno? Sprašujem vas torej, ali verjamete, da, imam, da bi lahko neka uh, močna pogodba o oceanih tukaj v, v, v Evropski uniji lahko pripomogla k temu, da bi se zmanjšale kvarne človeške dejavnosti do leta 2030 in ali bi z zmanjšanjem izpustov oglika do leta 2030 eh, vsaj na 65 stotno raven lahko k temu bistveno prispevali. Namreč eh, vidimo pogosto sezname projektov, In med temi projekti imamo naprimer celo uvoz plina iz Krilovca iz Pensilvanije, kjer pa deluje Trump, ki se je umaknil iz podnebnega sporazuma. In potem imamo tu v Evropski uniji države, kot je Irska, ki nameravajo eh, ta način pridobivanja eh, uvesti v lastno državo, kot je pri nas na, na um, na jugu Irske. Tako da, kako, ali ne bi moral cel planet prispevati k temu, da se take dejavnosti omejijo? Hvala lepa. No, upal sem, da bomo kaj pozitivnih informacij dobili o. Za prihodnost, seveda, moramo zaustaviti eh, segrevanje zemlje, ki eh, bo vplivalo na zmanjšanje eh, ribolovnih virov. Ampak, kakorkoli, Staleži v naših morjih so se v zadnjem stoletju bistveno znižali tudi za 80 odstotkov ali več. In torej, ali obstaja sploh kakšen razlog, če bomo sprejeli kakšen ukrep za uh, omejitev pretiranega ribolova, ali bomo lahko bolj učinkovito. Uh, zajezili tudi podnebne spremembe. Michael Bloss za zelene. Hvala. Ja, informacije iz poročila so dokaj strašljive in hvala, da ste nam jih predstavili. Želel pa bi vedeti v zvezi z višenjem gladine morja za 1,1 metra do konca stoletja ali morda celo več. Kakšna bo ekonomska cena tega višanja, kako jo bo občutila Evropska unija in kakšna pa bo ekonomska cena hitrega posredovanja? Eh, za to, da bi to preprečili. Kakšne naložbe bodo za to potrebne? In še eno vprašanje, ali je možno ugotoviti oziroma oceniti, koliko ljudi v Evropski uniji bo uh, utrpelo posledice teh sprememb, v, kolikš, v kolikih državah članicah. In to sprašujem zato ker je med njimi morda tudi moje volilno okrožje in samo abstraktne številke nam ne povedo dovolj. Hvala. Hvala, gospod predsednik, in hvala tudi za predstavitev tega poročila. Seveda ne bom ponavljal vsega, kar so že izpostavili moji kolegi iz odbora za ribištvo o teh vprašanjih, ampak že samo vprašanje, ali bo rib več ali manj, to je vprašanje, ki je zelo pereče. Namreč pri tem, kar ste povedali, razumemo, da, se, da bo pač prišlo do sprememb. Do sprememb in sicer ne samo v količinskem smislu, temveč tudi v kakovostnem smislu. Torej se bodo vrste spremenile, prišlo bo do migracij eh, rib, to ribiči že opažajo dan danes. Eh, ribolovni staleži so navajeni na to in migrirajo v določenih okoliščinah. Eh, in v tem primeru naj bi migrirali proti severu. In zato se sprašujem, eh, glede na to, da bomo morali v okviru tega mandata sprejeti tudi odločitev glede reforme skupne ribiške politike. Eh, zaenkrat komisija predlaga samo neko prilagoditev te politike, ampak po mojem se sprašujem, eh, kako se bomo pripravili na spremembe, ki jim bomo priča do leta 2030 in potem tudi do leta 2040, namreč do takrat bodo morda eh, ribolovni staleži v eh, naših morjih zelo spremenjeni. In seveda se bo treba na to pripraviti prilagoditi, vendar pa mislim, ali ne bi kazalo um, skupne ribiške politike pregledati in prenoviti uh, v celoti in uh, bolj korenito, zato da se bomo prilagodili na situacijo, ki bo mm, čez 20-30 let bistveno drugačna od tiste, ki jo imamo danes. Za zelene Juta Paulus, hvala za to poročilo, kot so uh, že kolegi povedali, so izsledki res strašljivi in sama bi postavila vprašanje, ki je še bolj zastrašujoče, namreč permafrost uh, se tali še hitreje, kot je bilo predvideno in danes, novembra, je ledu manj, že manj, kot je bilo izračunano in ali uh, smo sploh lahko optimistični glede na to, da se stare plasti ledu talijo danes in ali lahko pričakujemo, da se bo v zimi to lahko obnovilo, sploh glede na veliko število sončnih dni. In tudi drugim strokovnjakom za področje podnebja smo prisluhnili, uh, In uh, povedano je bilo, da se situacija glede ledu v, na arktičnem področju bistveno spreminja in uh, da je skoraj neizogibno, da bo led povsem izginil. In še zadnji za zelene. Hvala tudi jaz bi se navezal na prejšnje vprašanje, namreč ponavadi govorimo o segrevanju za stopinjo in pol ali dve, ampak le malo znanstvenikov meni, da bi bilo bolje, če bi razpravljali o količini oglikovega dioksida v atmosferi. Mislim, da je bilo pred 30 ali 40 leti že ugotovljeno, da ji predstavlja prak 350 ppm eh, CO2 -ja eh, in da je to prak za neko mm, varno mejo, ne, neka varni prak, neka varna meja. Zato me zanima, ali bi se strinjali, da mo, da bomo nekje proti koncu tega stoletja eh, lahko zagotovili ta prak 350, zato da bomo sploh lahko uravnavali to globalno segrevanje in da ne bomo prišli do količine 410 ppm eh, in da bomo v bistvu lahko zamejili to naraščanje količine CO2 ja na letni ravni. Hvala. v redu. Približno 10 minut imate na voljo, za, da odgovorite na vsa ta vprašanja. Hvala lepa za to izredno zanimivo razpravo. No, poskušal bom eh, najprej podati odgovore glede ribištva. Seveda, ob vseh predvidenih spremembah lahko samo potrdim, da v prihodnosti dejansko bo manj rib, da podnebne spremembe na to vplivajo. In um, to, ne glede na to, za koliko stopinj se bo uh, zemlja segrela. Na isti način se razpravlja o spremembah na področju biološke raznovrstnosti eh, na kopnem in isto velja tudi za spremembe biotske raznovrstnosti v oceanih. In na naši konferenci o oceanih je bilo pred nekaj tednih to tudi izpostavljeno. Eh, želimo si, da bi lahko široka, na širokih oceanskih območjih zaščitili morske vire. Eh, da bi jih zaščitili pred migracijami in da bi ustvarili neko mrežo zaščitenih morskih območij, zato da bi dejansko lahko zagotovili neko zaščito. Eh, dosegamo desetodstotni cilj glede na um, nacionalna prizadevanja. Vsekakor pa je dejstvo, da bodo vsa ta prizadevanja morda nekoristna, če ne bomo zmožni zaustaviti globalnega segrevanja. Zato je neka stabilizacija oziroma ustavitev globalnega segrevanja na ena in pol stopinje predpogoj za ohranitev um, vseh uh, teh prizadevanj za ohranitev morskega življa. To zadeva torej tudi preseljevanje morskega življenja, uh, ki bo vplivalo tudi na spremembe v arktičnem krogu, do katerih prihaja zaradi topljenja ledu in ki, kar se lahko nekoliko zaezi, če nam bo uspelo zaustaviti segrevanje eh, na eni stopinji in pol. Eh, konkretnih vprašanj v vezi z, ribu, z eh, ribištvom um, ne morem nasloviti, ne morem podati odgovorov, ampak dejstvo je, da uh, bo možno zagotoviti stabilne ekosisteme, če se bodo, bo uh, zagotovila tudi stabilnost uh, na ravni podnebja. To je zapisano tudi v poročilu o mm, ena in pol stopinje, kjer je jasno zapisano, da potrebujemo zmanjšanje izpustov do 45 stopinj do leta 2030 v primerjavi z vrednostmi iz leta 2010. In da moramo ta trend uh, preusmeriti. Tako da scenarije uh, imamo, so pa seveda vezani tudi na realnost političnih ambicij, ki izhajajo iz pariškega sporozuma. Tega je seveda treba izvrševati, to je glavna zadeva. In da, obstajajo kraji tudi v Evropi, ki so ogroženi. Tudi sam živim v, na obalnem področju, kjer uh, smo ogroženi, ampak večina teh obalnih področji je zaščitenih. Ne morem podati uh, številčnih vrednosti glede oseb, ki jih bo to v Evropi prizadelo, če se bodo ti pragovi res uh, dosegli. Uh, in če bo povišenje gladine morja za 7 eh, metrov eh, še omogočilo zaščito pred ekstremnimi pojavi, ki bodo postajali vse pogostejši. Torej, vprašanje, kako in kje se bo to najbolj dogajalo, je pač odvisno od drugih dejavnikov. Ampak številke, ki so podane v tem poročilu, so gotovo trenutno najbolj realne in verodostojne številke. In Te številke pa ne bodo veljale, če se bo morska gladina začela višati še hitreje. In hkrati je to odvisno, če se bo od tega ali se bo temperatura res povišala le za stopinjo in pol. Vsekakor pa skušamo primerjati situacijo s situacijo iz paleo obdobja in če bi vzeli vse podatke iz celotne zemlje, imamo še vedno neko rezervo 65 metrov, tako da je ravno zaradi tega zelo težko eh, podati zelo natančne eh, podatke o predvidevanjih, kaj se bo zgodilo in koliko obtaljenju ledu. glede uh, številk o shranjevanju oglika v obaljnih območjih. Te številke ne dosegajo nič celih pet odstotkov izpustov na letni ravni. Uh, ampak, če se bodo številke povečale, se bodo tudi tukaj prizadevanja za omejitev um, izkazala za nekoristna. Potem tudi možnosti za shranjevanje oglika v oceanu niso povsem dobro raziskane. in končna ocena teh možnosti še ni bila podana. Na tem še delamo znotraj naše delovne skupine. Če govorimo o več kot 22 odstotnih prispevkih, 22 odstotnemu prispevku oceanov k obnovljivim virom energije, torej izkoriščanje veterne energije, naprimer, pridemo tudi tukaj do številk, eh, ki jih upoštevajo ocene eh, tretje delovne skupine znotraj IPCC. Drugi izzivi. Izpusti iz letalskega prometa in sam prihajam iz države, kjer poteka zelo obsežna razprava o različnih možnostih, naprimer o uporabi sintetičnih goriv, sintetičnega eh, dizla in eh, vodika. Eh, Torej, tudi ob uporabi vodika in shranjevanju oglika je tudi to neka možnost, ampak vse te možnosti še niso popolnoma popolnoma izkoriščene in tudi niso še tehnološko zrele za njihovo udejanjenje, vendar pa dajo upanje, da bo le možno znižati izpuste in da bodo te eh, spremembe, te transformacije, ki jo želimo, morda lahko prišlo. Um, ampak izvrševanje pariškega sporazuma je pa predvsem odvisno od politične volje. Torej, možnosti obstaja kar precej, možnosti, ki bi se jih dalo dodatno razviti. In v našem eh, posebnem poročilu eh, so te rešitve tudi predstavljene. In ravno tako eh, so predstavljene možnosti za zaščito obaljnih območij in podani predlogi za oblikovalce politik ehm, za, ures, za, za, za izvrševanje teh možnosti. Torej, kar se tiče um, možnosti da, za ponovno hlajenje um, Arktika, poznamo te pobude. Um, da naj bi se z 300 tukaj eh, omejilo eh, količino CO2 na 350 ppm, ampak tudi to je še nekaj, kar je treba dodatno proučiti. Hvala, mislim, da si zaslužite res aplaus. Thank you very much uh, again for the message and for your work. I suggest a, a two minutes break so No, predlagam uh, eh, dve minutni odmor, da bodo nekateri člani lahko odšli oziroma prišli in da bomo lahko začeli z glasovanjem. Spoštovani kolegi, prosim, da se posedete. Nadaljevali bomo z glasovanjem in govorimo francosko. Ne, prosim, ne vzdihujte. Saj je že skrajni čas. Dobro, bomo glasovali in sicer v zvezi z ustnim vprašanjem v svetu, v zvezi z COP15, v zvezi z biotsko raznovrstnostjo. Gre za ustno vprašanje o COP15. Začenjamo z glasovanjem. Ne, ne deluje. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Usno vprašanje je sprejeto. Na to naslednje vprašanje Evropska unija zelenih mest 2021. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. sprejeto. Na to ustno vprašanje digitalni enotni trg začenjamo s glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Nadaljujemo s glasovanjem v zvezi z nezakonito oporodajo domačih živali. Začenjamo s glasovanjem. Konec glasovanja. Odlično. Sedaj glasujemo o resoluciji o COP25 in COP25 ne bo več organiziran v Santiago, temveč v Španiji in besedilo bo tudi ustrezno prilagojeno. Prav tako bomo zapisali tudi, da bo še vedno Čile predsedoval, ampak da uh, se bo dogodek odvijal v Madridu. Glasujemo stavek 1, amandma 35, začenjamo s glasovanjem. Odstavek 1, amandma 35. Začenjamo z glasovanjem. Kdo je za? Kdo je za? Kdo je za? Kdo je proti? Zavrnjeno. Kdo se vzdrži? Ja, hvala, gospod Žedo. Dodana vrednost, ja, je to. Odstavek 1, amandma 36, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, bomo preverili elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. So it's not working? Kaj ne deluje? Sprejeto. Na to odstavek ena, amandma 37, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, zavrneno. Kompromis ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. odstavek 2a, amendma 45, kdo je za, kdo je proti, zavrnjeno. Bomo preverili elektronsko. Konec glasovanja. Amandma 46. Kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži, sprejeto. Amandma 47 za, proti, vzdržani, zavrženo. Amandma 48, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 49, kdo je za, proti. Vzdržani. Bomo preverili elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Na to imamo ločeno glasovanje za manjma 50 prvi del, kdo je za, kdo je proti. To se vzdrži, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti. Vzdržanje je zavrnjeno. Amandma 53, kdo je za, proti, vzdržanje je zavrnjeno. Amandma 54, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 55, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Preverimo elektronsko. Konec glasovanja sprejeto kompromis 14. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Amandma 57. Amandma 57. Kdo je za? Proti? to se vzdrži. Zavrnjeno. Amandma 58. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrženo. Zavrnjeno. 59. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Kompromis 2. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Amandma 62. Kdo je za? Proti? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Amandma 63 za. Proti? Vzdržani? Zavrneno. Amandma 64 glede za. Proti? Vzdržani? Sprejeto. 65 za. Proti? Vzdržani? Sprejeto. Amandma 66. Kdo je za? Proti? Sprejeto. Amandma 67. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Amandma 68. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto kompromis 3 za proti vzdržani sprejeto. Amandma 75 za proti. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani sprejeto. Amandma 79 za proti. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis štiri. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Amendma 84. Kdo je za? Proti. Torej, še enkrat. 84 za, proti. To se vzdrži sprejeto. 85 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 86 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 87 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 88 za, proti. Bomo preverili elektronsko. 88. Konec glasovanja. Sprejeto. 89 za, proti. Vzdržani sprejeto. Kompromis pet za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 102 za, proti, vzdržani, bomo preverili elektronsko. Amandma 102. So the vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amendma 105. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 103. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Sprejeto. Dobro, bomo preverili še elektronsko. 103. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 106. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. 108. Za. Proti. Bomo preverili elektronsko. Sprejeto. Amandma 109. Glasujemo po delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani. Prvi del sprejet. Drugi del za? Proti? Vzdržani. SND ni glasoval. Mislim, da bi moral biti sprejet. ampak bomo preverili. Drugi del preverjamo elektronsko. Sprejeto. Amandma 110. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. 111. Kdo je za? Proti? vzdržani, sprejeto. 114 za, proti, vzdržani, sprejeto. 116, doj za, proti, vzdržani, sprejeto. 117 kompromis 15. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 118. Za? Proti? Vzdržani? Bomo preverili elektronsko. 118. 118. zavrnjeno. Amandma 119. To je za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 120. Za. Proti. Vzdržani. Bomo preverili elektronsko. Mislim, da je zavrnjeno. Zavrnjeno. 121, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 122 za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Amandma 123, kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejeto. 124, ustni amandma, kdo je za? Proti? okay, če je 123 sprejet, potem uh, je 124 brezpredmeten, se pravi, nadaljujemo z amendmajem 125. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. 126. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. 127. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. 128 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 129 za, proti, vzdržani, sprejeto. 130 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 131 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 132 za za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 133, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 134 za, proti, vzdržani, sprejeto. 136 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 137 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 138 za, proti, vzdržani, sprejeto. 139 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sprejeto. 140 za, proti, vzdržani, sprejeto. 141 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sto štiriinštirideset za, proti, vzdržani, sprejeto. 147, kdo je za, proti. Bomo preverili elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 148, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 150. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Zavrnjeno. 151. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Zavrnjeno. 153. Glasujemo po delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. Drugi del za? Proti? proti. Bomo preverili, mislim, da je zavrneno. Zavrneno. 154 za, proti, vzdržani, sprejeto. 155 za, proti, vzdržani. bomo preverili. 155 preverimo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 156. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 158. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. 157 za, proti, bomo preverili elektronsko. 157. A, se upravičujem, je brezpredmeten. Se pravi 159. Glasujemo o 159. Kdo je za? proti. Bomo preverili elektronsko. 159. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 7. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 161, kdo je za? Proti. Bomo preverili elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 170, kdo je za? proti. To se vzdrži sprejeto. 171, kdo je za? Kdo je za? 171, kdo je proti? To se vzdrži. Zavrneno. Želite preveriti? Dobro, bomo preverili. Se upravičujem. Sprejeto. Hvala. Kompromis 8. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Amandma 182. Kdo je za? Proti? bomo preverili. Konec glasovanja. Sprejeto. Ustni amandma 183, kdo je za? Proti vzdržani, sprejeto. 184, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 16, kdo je za, proti, vzdržani, zavrneno. Če želite preveriti, lahko preverimo. Zavrneno. 186, kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. 187, kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. 188 za? Proti? Vzdržani sprejeto. Kompromis 9, kdo je za? Proti? vzdržani sprejeto. Sto štirindevedeset, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Sto petindevedeset, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Sto šestindevedeset, za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani. Sprejeto. 199, kdo je za, proti, vzdržani, zavrneno. 200, za, proti, bomo preverili. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Dvesto ena. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Preverimo še enkrat. Sprejeto. Dvesto tri. Kdo je za? Proti. Kdo se vzdrži? Sprejeto. 205. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Dvesto šest. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrneno. Dvesto osem. Za? Proti? Amandma 208. Kdo je za? Proti? Bomo preverili. Zavrnjeno. Amandma 209. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Dvesto štirinajst. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Zavrneno. 210. Za, proti, vzdržani, zavrneno. 213. Za, proti, vzdržani, zavrneno. 215. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrneno. 211. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrneno vzdržani sprejeto. 212 za, proti, vzdržani, zavrneno. Kompromis 10. Do je za, proti, vzdržani, sprejeto. Amendement 228.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 kompromis 12 za, proti, vzdržani sprejeto. 235 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 13a za, proti, vzdržani, preverimo. 235 za, proti. Konec glasovanja. Sprejeto. Dvesto štiriinštirideset za, proti, vzdržani, sprejeto. 245 je brezpredmeten, 246 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 248 za proti, zavrnjeno, ampak preverimo. zavrne. No? Dvesto dvainpetdeset za, proti, vzdržani, je res za, preverjamo. Dvesto dvainpetdeset, glasujemo. zavrnjeno. 254 za, proti, vzdržani, sprejeto. 253 za, proti, vzdržani, sprejeto. 256 za, proti, vzdržani, sprejeto. 257 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. 255 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 258 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 259 za, proti, vzdržani, sprejeto. 256 za, proti, vzdržani, sprejeto. 260 za, proti, preverjamo, glasujemo. Sprejeto. 261 za, proti, enako tudi moramo preveriti, glasujemo. sprejeto. Še en glas več, ena naprava ne dela. Aha, proti ste bili, torej en glas proti več. 262 za, proti, vzdržani sprejeto. 263 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 264 za, proti, vzdržani sprejeto. 265 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 266 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 267 za, proti, preverjamo, zavrnjeno. Je to 44, ne, se upravičujem. Pravi predsednik, se upravičujem. Črno-bela kopija je. 268 za. Proti. Vzdržani, sprejeto. 269 za, proti, vzdržani sprejeto. 270 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 271 za, proti, vzdržani sprejeto. 272 za, proti, preverjamo, 272 glasujemo, 272 za, sprejeto. 276 za, proti, vzdržani sprejeto. 274 za, proti, preverjamo, ni jasno, 274 za. zavrnjeno. Ja, prosim, dvigujte roke. 277 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 278 za, proti, preverjamo. Sprejeto. 200. Dvesto devetinsedemdeset za, proti, vzdržani sprejeto. Dvesto osemdeset za, ne, dvesto enenosemdeset za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani, zavrnjeno. 282 za, proti, vzdržani, sprejeto. 283 za, proti, vzdržani, sprejeto. 284 za, proti, vzdržani, sprejeto. 285 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani zavrnjeno, 286 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 287 za, proti, vzdržani zavrnjeno. V svežnjo prispevek ITRE za, proti, vzdržani sprejeto. V svežnjo prispevek ITRE za, proti, vzdržani sprejeto o prispevkih Teve za, proti, vzdržani sprejeto. To je bil DV1 do 3, 5 do 7, 12 do 15. Sedaj pa naprej. Vodne izjave. Vodna izjava 12, pravim, smem ba 1 za. Ne, pravi predsednik. vodno izjavo 15, predlog spremembe 7. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Vodno izjavo 15a, predlog spremembe 8. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Vodno izjavo 16, predlog spremembe 9. Za, proti, vzdržani, sprejeto preverjamo. Zavrnjeno. Deset za, proti, vzdržani sprejeto. Enajst za, proti, preverjamo. Preverjamo. Sprejeto. Predlog spremembe 12 je bil spremeten, ker je 8 bil sprejet. Prav. Predlog spremembe 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 17 za, proti, preverjamo. Sprejeto. Predlog smo imeli 18 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 19 za, proti, proti, vzdržani, zavrnjeno. 20 za, proti, preverjamo, zavrnjeno. Predlog sem imel 21 za, proti, proti, vzdržani, sprejeto. Ker kompromis 16 ni bil sprejet, glasujemo o predlogu spremembe 22. Predlog spremembe 22 za, proti preverjamo. Zavrnjeno. Osemindvajset za, proti, preverjamo. sprejeto. Predlog smembe 24 za proti. Preverimo. Sprejeto. 25 za, proti, vzdržani sprejeto. 29 za, proti, vzdržani sprejeto. 30 za, proti, vzdržani sprejeto. 31 za, proti, vzdržani sprejeto. Zdržani sprejeto. 32 za. Proti. Preverimo. Zavrnjeno. 33 za. Proti. Zdržani zavrnjeno. Tako se da pa končno glasovanje. Glasujemo. Tako, še enkrat torej. konec glasovanja. Resolucija je sprejeta. So we move to the votes on the object objections. Pa nasprotovanja. Nasprotovanje kar se tiče gensko spremenjeni bombaž, LL bombaž 25. Glasujemo. Konec glasovanja. Nasprotovanje sprejeto. Nasprotovanje glede gensko spremenjene soje MON 89788. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Nasprotovanje, kar se tiče določenega števila tipov koruze, gensko spremenjene koruze, glasujemo. konec glasovanja. Nasprotovanje je sprejeto. In še zadnje glasovanje, nasprotovanje še glede drugih tipov gensko spremenjene koruze, BT11 in tako dalje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto.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 Dear colleagues, we still have an item on the agenda. Ko še eno točko imamo na dnevnem redu, vem, da ste utrujeni in da smo pozni. Če želite zapustiti dvorano, prosim, to storite hitro. Sedaj bomo razpravljali o homologaciji motornih vozil glede na emisije. Tiho, prosim na emisije iz lakih potniških in gospodarskih vozil in dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil. Besedo dajem najprej komisiji GD Grov, potem pa poročevalka Ester Delange. Prosim, najprej komisija. For five minutes. Pet minut. Uh, Dobro večer, gospe in gospode. Hvala lepa za to, da ste dali to točko na dnevni red. Prosim, če ste bliže mikrofonu. Prosim pa tudi, da ne govorite. Začenjamo s pomembno temo, torej prosim, zapustite dvorano, če to želite. V drugačnem primeru pa bodite tiho. Tako, nadaljujte, prosim. Hvala lepa, da ste komisiji dali možnost, da predstavi predlog za homologacijo na to temo. Ker je predlog zelo tehničen, se bom osredotočala samo na glavne razloge, ki tičejo za tem besedilom. Kakšen je namen in zakaj sploh govorimo o tem osnutku uredbe. Takole, to je trenutno stanje glede tega te uredbe, pomembno je to poznati, 10. marca 2016 je komisija sprejela prave teste za lahke potniške in gospodarska vozila. To je bila zelo pomembna zakonodaja, kajti odmaknili smo se od testiranja vozil v laboratorijih na bolj realne teste. To je bilo spet v 2016 in to je potem dopolnila še ena zakonodaja naslednje leto, ki je uvedla faktorje za konformiteto. Zato, da bi upoštevali nekatere tehnične in statistične negotovosti, ki se odmikajo od tistih testov v laboratoriju. Torej smo jih približali realnim testom. To je ta drugi svežen. To je bilo sprejeto aprila 2016. Potem ta uredba, kar se tiče faktorjev konformitete, torej ne o pravih voznih testih, je bila predmet pritožbe strani treh mest, Pariz, Madrid in Brusel in sodišče je podprlo ta tri mesta in je odločilo, da je komisija podala odločitev na podlagi faktora konformitete, da pa ni imela podlage za to. To je pomenilo, da smo morali komisija slediti sodbi sodišča in pripraviti besedilo, ki bi upoštevalo to, kar je sodišče dejalo. Istočasno, in to je za pravno gotovost, se je komisija odločila, da se bo pritožila na to sodbo. To je ta sodba. In to je trenutno stanje. Komisijo so podprli Nemčija in Mačarska. Sodišče je dalo leto za pripravo zakonodaje, ker pa je bila podana pritožba strani komisije, sedaj je rok eh, seveda daljši. Danes vemo, da Evropsko sodišče ne bo odločalo o pritožbi komisije pred sredino naslednjega leta, Skušali bomo dobiti več podrobnosti na začetku naslednjega leta, ampak to je postopek, ki bo trajal nekoliko dlje časa. To pomeni, če se vrnem na osnutek uredbe, o kateri govorimo danes, da za to, da zagotovimo pravno varnost za akterje na trgu, pa tudi, da sledimo sodbi sodišča, komisija predlaga osnutek besedila, ki ga imate pred sabo. To je sprememba kar se tiče uredbe 715, ki ima meje za emisije, za NOx, za lahke potniška in gospodarska vozila. Kaj je komisija storila in to je bistvo tega predloga? Te faktore smo povenili, oba za konformiteto, tako kar se tiče statistične negotovosti in kar se tiče tehnične razlike zaradi merilne aparature v soodločenju. To je sodišče dejalo, torej, da komisija, po njegovem mnenju, ni bila upolnomočena, da to stori, ker so faktori konformitete multiplikatori in jih je potrebno upoštevati. To je torej glavni del soodločenja. To so ti faktori, ki sem jih omenila. Ti odražajo vrednosti, ki so bile na začetku sprejete. Na začetku smo prilagali razliko za tehnično negotovost, ki je že niže kot prvotno besedilo, kajti zaradi raziskav skupnega raziskovalnega centra vemo, da je ta sedaj niže kot 1,5 in je sedaj 1,43 za tehnično negotovost. Delo pa še teče, še danes, ker je komisija torej dejala, da se bomo letno pogovarjali o tej tehnični rezervi. Sedaj je RC že kar nekaj časa upravlja delo in preliminarni rezultati, ki smo jih dobili danes, kažejo, da bi lahko to razliko znižali. To vemo danes, tega nismo vedeli junija, ko smo sprejemali ta predlog. Je pa verjetno, da bomo lahko to znižali na nicela 32. Bomo pa videli, ko bo JRC končal svoje delo. Potem pa še ena prosovnica, kar se tiče napredka v svetu. Vidite, da razprave tečejo od junija letos in ugotovili smo ta teden, da bi svet to želel predstaviti konec novembra, ko reperijo. To pomeni, da bi svet bil pripravljen na trialoge na začetku naslednjega leta. Za zaključek, čeprav boste videli, da je kar nekaj členov spremenjenih, ampak v bistvu gre samo za spremembo tistega, kar zahteva sodišče. Torej, spet imamo te faktorne konformitete in to dovoljuje sprejete razlike za tehnično negotovost, za merjene teste, za tehnični napredek in končno. Ostale določbe v besedilu so postopkovna pravila, ki, dotikajo, ki se dotikajo lizbonizacije, torej komitološki postopki, ki so po lizbonski pogodbi. To je torej uredni postopek, ki mu moramo slediti, vedno, ko predlagamo besedila za soodločenje. Toliko na kratko. To je razlog, ki tiči za tem prelogom. Smo pa na voljo na, za to, da odgovorimo na vaše vprašanje. Hvala lepa. Sedaj pa Ester Delange, pet minut. Hvala lepa. Komisija je začela s tem, da je dejala, da je to dosje, ki je zelo tehničen in praven, ampak tudi zelo občutljiv. Torej, zaradi vseh drugih vprašanj, s katerimi je povezan, je tako in to, tega se moramo zavedati, če želimo priti do končnega zaključka. Ne bom ponavljala uvoda Evropske komisije, bom pa omenila nekaj stvari, kako se želim lotiti tega dosjeja. Najprej mislim, da je pomembno, da izpostavimo, ker je ta faktor konformitete že nekaj, kar lahko razburi določene ljudi. Potrebno je spostaviti, da tukaj naj ne bi presegali meja eno x in razlike, ki je povezana s testi. In seveda skušnjava je zelo velika, da bi to razpravo naredili, da bi bila ne samo glede razlike pri testi, opremi za testiranje, ampak da bi šlo za maksimalne vrednosti pri NOX. Pa imamo drugo zakonodajo za to. Vidim, da je povezava med objema, ampak v bistvu, če želite spremeniti maksimalne stopne, potem morate iti v smeri Euro 7, ne pa to, storiti tega tu. Želim temeljiti na podatkih znanosti, zato je moja prvo vprašanje komisiji, kdaj menijo, da bo skupni raziskovalni center, mi smo politiki, oni so pa strokovnjaki, kdaj bodo dejansko pripravili svoje podatke, ki bi opravičili niževanje teh omejitev. Samo se moram zanašati na znanstvenike, vem, da delajo na tem, ampak do konca leta, ko bomo vedeli več o postopku, se mi zdi nekoliko nejasno, bodo v mesecih, ki prihajajo, pripravili nižjo številko ali ne, kakšno je pričakovanje Evropske komisije, kakšen bo pristop. Pri teh faktorjih mislim, da bi morali biti bolj jasni, da to zadeva ne prekoračenje meja pri eno x in razlike, ki je povezana z opremo za testiranje. Mislim, da moramo pri predstavitvi biti nekoliko bolj jasni. kar bi morali storiti, in parlament mislim, da bo ustrajal pri tem, da potrebujemo popravek na vzdolj, kadarkoli bo to možno. To je zelo pomembno. Meti moramo občutek, da kadarkoli bo skupni raziskovalni center pripravljen, da ta korak naredimo in si ne kupujemo časa takrat, ko to ni potrebno. Torej, moje drugo vprašanje, ki ga bom tudi zastavila, je, ker mislim, da bodo sicer to storili ostali kolegi, Evropski komisiji tudi. Kakšen je časovni razpored za razpravo o obdobju po Euro 6? Seveda bodo ljudje govorili o dejanskih emisijah avtomobilov. Mislim, da tega ne bi smeli storiti tukaj, te zakonodaje. Zakonodaja bo prišla, ki bo namenjena temu, ko se bomo morali o tem pogovoriti. Kakšen je torej časovni razpored tam? To je moj vod dragi predsedujoči. Veselim se pripomp vseh poročevalcev v senci in upam tudi posameznih poslancev in poslank. Hvala lepa. Hvala lepa, Mirjam Dali, kot prva poročevalka v senci za SND. Hvala lepa poročevalki. Vedno znova poslušamo v tem odboru in v parlamentu Eh, izjavo, da je treba doseči standarde glede izpustov in še zlasti izjavo. Je bila ta izjava pogosta po letu 2015, ko je izbruhnil škandal z dizlom. In po tej izkušnji z dizelgateom, žal, eh, se zadeve niso pospešile. Eh, proizvajalci avtomobilov še vedno ne dosegajo um, standardov, še vedno proizvajajo avtomobile, ki onesnažujejo in države članice to sprejemajo. Povsem nesprejemljivo pa je, da smo imeli, da smo tudi uvedli uh, te eh, faktorje skladnosti in da še vedno imamo uh, avtomobile, ki izpuščajo um, do 8 mg še po še, še eh, dovoljene še za naslednje obdobje do leta 2030. Mislim, da ne moremo sprejeti situacije, kjer imamo um, faktorje skladnosti, ki pa se ne uporabljajo in se ne spoštujejo te omejitve. E, omejitve za e, dizelska vozila so višje kot e, za vozila na benzin in to je res nerazumljivo. Mi kot Evropski parlament imamo sedaj priložnost, da se lotimo vprašanja onesnaženja zraka, tehnologijo imamo na voljo in uh, zakonodaja bi morala nagraditi tiste proizvajalce vozil, ki uporabljajo najboljšo obstoječo tehnologijo. Um, pr, to moramo zagotoviti, če želimo uh, res doseči, da bodo proizvajalci proizvajali taka vozila, ki uh, bodo upoštevala standarde. Treba je torej zagotoviti uporabo najboljše možne opreme in pogoji za to obstajajo, zato bi morali proizvajalci biti primorani, da se poslužujejo najboljše možne tehnologije, raje kot da um, se naslanjajo na te faktorje skladnosti, ki jim omogočajo, da proizvajajo še vedno vozila, ki zelo močno onesnažujejo ozračje. Torej, pričakujemo prihodnje razprave na to temo in upamo, da bodo naši zakonodajalci končno zagotovili, da bodo eh, standardi glede izpustov, ki so zapisani na papirju, tudi uresničeni v praksi in na naših cestah. Hvala. Hvala, predsednik. Hvala tudi ehm, komisiji za predstavitev. Jasno je, da moramo biti bistveno bolj ambiciozni, kar se tiče izpustov avtomobilov, če želimo doseči naše okoljske cilje. Ampak zato potrebujemo različen zakonodajni predlog od tega, ki ga imamo danes pred seboj. In hkrati potrebujemo jasno časovnico, oceno učinka in posvetovanje z vsemi vključenimi deležniki. Um, pri tej zakonodaji se ne splača odpirati razprave, saj bo to samo podaljšalo proces in eh, povzročilo še več negotovosti v sami industriji. Zato se sama strinjam s tem, da um, uvedemo hiter postopek, ampak da mi kot parlament predvsem sprejmemo jasno zavezo, da bomo. Um, Eh, bistveno znižali izpuste pri naslednjem Euro 6 oziroma Euro 7 eh, standardu in da bomo Eh, na primeren način tudi določili faktorje skladnosti. Imela pa bi vprašanje za komisijo, torej zakaj imamo v tem predlogu, ki imamo danes, eh, ta faktor skladnosti eh, zapisan z eno samo številko, ne da bi bil upoštevan tudi možen, možno polje napak. Mislim, da moramo pokazati s prstom na odgovornosti proizvajalcev avtomobilov, saj um, so oni odgovorni za veliko količino izpustov eh, dušikovih oksidov in zato bi morali upoštevati tudi polje napak, ki um, so možne ob obstoječi opremi, ki se uporablja. Poleg tega imamo tudi poročilo eh, raziskovalnega centra, ki eh, kaže, da je možno eh, zmanjšati to polje napak na nič celih 32. In zato sprašujem, kdaj bo končno to poročilo objavljeno in zakaj se s tem toliko zavlačuje. Jasno je namreč, da je treba to um, vrednost možnih napak znižati in na, pregledovati redno na letni ravni. E, imamo namreč znanstvene podatke, ki kažejo, da je v tehnološkem smislu to možno doseči in zato bi želela odgovor na to vprašanje. Hvala. Thank you for the greens, bas Za zelene bas ekaut. Hvala lepa, kratek bom. Saj je Ester Delange že sama povedala, da se te stvari slišijo kot tehnične, so pa v resnici zelo politične. Saj, uh, Gre za dogovor, ki je bil dosežen leta 2007, ko smo se dogovorili o standardih, ki so zapisani v členu 5 eh, in ki zadevajo vozila eh, ob njihovi običajni uporabi. Običajni uporabi in uh, izboljšali sicer smo testiranje, vendar pa še vedno ne dosegamo standardov, ki so bili dogovorjeni v letu 2007 in sedaj 11-12 let kasneje, ko bi ta vozila že morala dosegati te standarde, zdaj bomo zaradi novih testov uh, omogočili uh, Eh, da vozila še naprej, še bolj onesnažujejo. In zato prosim, odgovorite, zakaj je s to zakonodajo omogočeno, da z dizlom onesnažujemo bolj kot z benzinom. To je res velik problem, če upoštevamo, da bomo poleg tega omogo dovolili avtomobilom, da onesnažujejo bolj, kot smo se dogovorili že leta 2007. To namreč um, šibi standarde, ki so bili že dogovorjeni in to, ker so je baje testi in argumentacija drugačni. Ampak poslušajte, leta 2007 smo govorili o avtomobilih v normalni uporabi in sedaj bi morali biti že bistveno pod temi prgovi. Standardi v ZDA in standardi v, na kitajskem so že bistveno nižji in zakaj si torej mi prizadevamo tudi za nižanje standardov? Evropa torej tukaj um, ne opravlja svoje naloge. Um, in tukaj gre za uh, bistveno spremembo zakonodaje, zato ni sprejemljivo, da se to vključi v delegiran akt. Uh, zato moramo ta predlog

je bilo vse že rečeno, naj pa se lotim treh vidikov še vseeno. Najprej, zakaj se sploh pogovarjamo o tem, o tem predlogu komisije? Zato, ker imamo pravni akt, ker gre za pravni akt, ki ga je Evropski parlament že sprejel. To želim jasno izpostaviti. Če se želi parlament osmešiti, potem lahko seveda sklenemo ne. To želimo sedaj spremeniti. Potem bo parlament leto sprejel to, naslednje leto pa nekaj drugega. In potem smo tudi pri temi pravne gotovosti. Res je, da po sodbi Evropskega sodišča februarja 2020, ko bi naj to stopilo v veljavo, to pomeni, da pravni akt, ki je bil sprejet po ne, ni bil sprejet po običajnem zakonodajnem postopku, to so kritizirali. Kaj potrebujemo pri homologaciji? Predvsem pravno gotovost in kot sem dejala, gre tukaj tudi za delovna mesta. Naj pa potem omenim tisto jabolko spora, gre za te koeficijente. To ni neka čarovnija, gre za to, da imamo statistične in tehnične merilne ne gotovosti. Statistične, to so mi razložili, kajti vsaka testna vožnja poteka drugače drugače kot v laboratoriju, ker so vedno enaki pogoji. In zato torej potem podatki niso vedno primerljivi, to je statistična napaka. Potem pa seveda je tako, da tudi sam merilec, ki ga imamo v avtomobilu, tudi potrebuje določeno stopno napake. To so te tehnične neenakosti, karkoli že merite, imate vedno pravka z nekimi razlikami, ki jih je potrebno upoštevati. Realistično moramo povedati, da bo vedno zaradi teh dejstev prihajalo do razkorakov med tistimi podatki v laboratoriju in popolnoma umetnimi pogoji in realnimi pogoji pri dejanski vožnji. Na to moramo biti pozorni. Hvala. Thank you for ECR. Sedaj v imenu EKR. Spoštovani, mislim, da v bistvu tukaj vsi govorimo v istem jeziku. Za vse nas je pomembno, da se določi jasna časovnica eh, in pomembno je, da so tako državljani kot proizvajalci Mm, jasno seznanjeni in prepričani o tem, kako se bo uresničevala uredba iz leta 2007 in sedaj imam prvo vprašanje. Govorimo, da bomo morali biti pripravljeni februarja 2021, ampak v resnici do takrat uredba še ne bo pripravljena. In zato sprašujem, ali bo uredba iz 2007 sedmega leta še vedno veljala, glede na to, da nova še ne bo pripravljena in glede na to, da rezultati eh, še ne bodo k temu prispevali. In zato sprašujem, kako smo sploh prišli do teh številk, kako so bile te številke um, pridobljene. Zato bi želela malo bolj tehničen odgovor, da bi nam bilo jasno, kakšna raziskovalna metoda je bila sploh uporabljena. Pa še eno vprašanje. Ali so vsi proizvajalci pripravljeni na to, ali smo govorili z njimi, smo jim prisluhnili? In še zadnje vprašanje. Na polskem med posvetovanjem se je izkazalo, da bo to povzročilo propad številnih malih in srednjih podjetij in zato bomo uložili pridržek na 11. člen podjetij, ki uh, proizvajajo nadomestne dele. Hvala lepa. In še gospa Konečna, kot zadnja poročevalka v senci zaguje. Hvala lepa. Spoštovani kolegi in kolegice, dobro vemo, kaj se je zgodilo in vemo, da je treba čim prej najti rešitev. Že včeraj je bilo prepozno. In moje mnenje je naslednje. Glede na to, da nimamo pravne gotovosti, ravno obratno, pač glede spoštovanja predpisov, saj je to vezano na odločitev o pritožbi. Mislim, da je predvsem treba zagotoviti pravno varnost tako za proizvajalce kot tudi za eh, javne organe in potrošnike. Vem, da je to morda nekoliko moteče za kolege, vendar pa je treba upoštevati, da imajo lahka eh, vozila kar dolgo življenjsko dobo in eh, preostri ukrepi imajo lahko močan učinek na gospodarstvo ter na socialne zadeve in na prebivalstvo. Potem pa so tukaj še tehnične negotovosti. In sicer Gre za merilne inštrumente, eh, ki ni nujno, da so dovolj ehm, zanesljivi zaradi eh, tega, ker v laboratoriju okoliščine niso enake kot ehm, v realnih okoliščinah vožnje in zato bi tudi za laboratorijske poskuse morali zagotoviti čim uh, primerne okoliščine. Poleg tega je treba upoštevati tudi tehnološki napredek pri analizi onesnažujočih delcev. Pragove oziroma meje bi bilo treba določiti na podlagi znanstvenih podatkov in sama ne vidim nobenega razloga, zakaj bi morali sedaj uvajati nove faktorje negotovosti. Eh, ne moremo mm, kriviti določenih proizvajalcev, ki niso mogli izvesti eh, točno določenih poskusov v določenih okoliščinah. Mislim, da eh, potrebujemo takšne ukrepe, ki bodo manj populistični in ki bodo imeli na dolgi rok boljše okoljske in um, učinke. Hvala lepa. Torej, številno vprašanje ste prijeli. Izvolite. Hvala lepa za vsa vprašanja. Začela bom s tem, kar je izpostavila poročevalka in na kar so se navezali tudi številni drugi poslanci. Namreč delo, ki je bilo opravljeno glede možnosti za eh, spremembo pragov znotraj GRC-ja. Eh, Kolegi iz GRC-ja bodo potrebovali še dodatne tri tedne, zato da bodo dokončali vse potrebne analize, zato vam ne morem sedaj povedati točno, do katerega datuma bo to starjeno, ampak tako delo poteka. Pregled uh, se bo seveda še nadaljeval in to bodo upoštevali tudi v svetu. In tudi glede vprašanja, zakaj imamo le eno številko, eh, eno vrednost in zakaj nismo upoštevali tudi mm, eh, polja napake, tudi to sedaj proučuje svet. In uh, to je dobra rešitev, ki, ki jo upoštevamo in ki so jo predlagale države članice. Potem, kar se tiče samega dela GRC z tehničnega vidika, v tem trenutku vam lahko uh, predstavimo, kako poteka delo z tehničnega vidika, kako je možno izmirati nove možne uh, pragove. Skušamo se premakniti do praga 9 odstotkov in mislim, da je to zelo dober rezultat, vsekakor pa, če si želite, lahko kolege iz GRC-ja pridejo sem in predstavijo tudi te bolj tehnične vidike. Potem Kar se tiče vprašanja, če so eh, proizvajalci avtomobilov pripravljeni, da se prilagodijo na ta eh, znižan prak, je naš odgovor ja, to je izvedljivo. In tudi to, o čemer govorimo danes, je povsem dosegljiv rezultat. Kar se tiče prehoda na Euro 7. Na tem projektu delamo že nekaj časa, že eh, prva faza je potekala že v prvem delu letošnjega leta in nameravamo nadaljevati z drugo fazo v začetku prihodnjega leta, saj želimo eh, uvesti kar bistvene eh, spremembe, ne le kar se tiče pragov, ampak tudi kar se tiče metod in testov tako da uh, bo to tekom leta 2020 upravljeno in uh, osnutek novih predlogov bo lahko pripravljen potem za leto 2021. Tako da tudi to vam lahko uh, naši kolegi bolj podrobno predstavijo, predvsem ta tehnični vidik dela, ki je opravljeno in ki se bo še upravilo. Potem, kar se tiče. Uh, teh omejitev za dizelska in benzinska goriva, ki so predvidene v sedanji zakonodaji, bi mi dejansko želeli zagotoviti, da bo uh, standard Euro 7 uh, eh, tehnološko neutralen in skušamo zagotoviti, da bodo tehnologije um, upoštevane na isti način. Potem Aha, še eno vprašanje je bilo postavljeno glede časa, ki ga imamo na voljo za pripravo eh, osnutka te zakonodaje. Obdobje za pripravo novih standardov, ki ga imamo na voljo, je 12 mesecev od datuma, ko bo eh, sodba eh, dokončna. In sodba je že dokončna, saj ni bilo pritožbe. Tako da imamo 12 mesecev od, od dokončnosti naprej. In potem, kar se tiče faktorjev skladnosti, ki jih je komisija spet um, uporabila, sledimo pri temu uh, odločbi sodišča sodišče je reklo, da eh, komisija pri tem nima prav in zato eh, se lahko sedaj tukaj odločimo, ali se vam zdijo ti faktori, ali, ali bomo te faktore upoštevali ali ne. Hvala. Poročevalka. Eh, poročevalka ravno preverja, ali. Uh, imamo že določen datum za sestanek se predstavniki GRC-ja in mislim, da bo to 4. december. Torej, na podlagi današnje razprave uh, mislim, da bo ta sestanek z GRC-jem eh, zelo koristen, saj bomo vsa tehnična vprašanja, ki so se danes pojavila, lahko postavili takrat njim. Vsekakor hvala vsem za vse prispevke, to je bilo vse zelo koristno. Uh, vsi uh, uh, si moramo prizadevati, da bomo delali najbolje, kot le moremo, zato da zagotovimo čisti zrak za naše državljane. Ampak naj skušam primerjati to, kar delamo tukaj. S kaznimi za prehitro vožnjo. Eh, če pogledam tukaj na okrog, mislim, da vsi veste, da kadar uh, vozite prehitro, dobite od policije uh, sporočilo, da ste vozili recimo 130, kjer je omejitev uh, 120 in zdi se nam povsem to normalno. In pri uh, merjenju hitrosti vsi podrazumevamo, da, so, da pri meritvah obstaja določeno polje napake. No, to je samo primer, kaj pomeni neka napaka. Vsaka tehnična naprava. Uh, dopušča določeno stopnjo napake. In isto velja tudi za Euro 7 in isto velja za opremo v avtomobilih in tako naprej. Ampak naša naloga je, da naše delo opravimo čim bolje se le da. Hvala lepa. Osnutek poročila je, je gotovo vreden še dodatne razprave. Mislim, da ste vi kot poročevalka res zelo dobro opravili svoje delo, ampak mislim, da bomo o tem še razpravljali. Eh, to me gotovo ne skrbi. Eh, glasovanje v odboru NV je predvideno šele marca prihodnje leto. Hvala lepa, zdaj pa bomo nadaljevali s sestankom koordinatorjev.